hvala lepa gospod predsedujoči glasoval sem proti eh, saj je petintrideset eh, tisoč eh, ton olivnega olja iz tunizije na ta način uvozili v evropsko unijo in tu so velike nevarnosti kar zadeva goljufije na račun naših potrošnikov in tudi proizvajalcev na katere že itak močno vpliva problem škodljivcev na oljkah. Nov kontingent naj bi dodali dodatnim 56 tisoč tonam, pri katerih je ničelna stopnja carine na podlagi sporazuma EU-Tunizija in to pomeni, da bo več kot 90 tisoč ton olja prišlo na eh, trg. Tveganje je, da se bodo na ta način samo še povečevala, povečevale goljofije in eh, To seveda predstavlja nelojalno konkurenco kakovostnim predelovalcem. Seveda ne podstavljam pod vprašaj podporo Evropske unije tunizijskemu gospodarstvu, ampak gre za način, kako se to dela. Storiti moramo vse za demokratizacijo Tunizije, ampak dejstvo je, da ne morejo račun za te nositi naši pridelovalci olja. Hvala. Yes. Gospod Golniš zelo na kratko predsedujoči imam občutek da nimamo tolmačenja v francoščino v vsakem primeru v francoščini nisem uspel slediti prispevku kolege eh, bomo skušali ta problem rešiti že v redu gospod hannan Ni ga v dvorani. Gospod Jar. Ja, dank, Herr Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po eni strani sem zelo vesel zaradi sprejetega poročila. Najboljša razvojna pomoč je seveda trgovina, torej gre za svobodno trgovino, ta ustvarja gospodarsko rast, gospodarska rast ustvarja zaposlovanje in eh, dobrobit vse lepo in prav, torej do tukaj. Seveda pa moramo pri uvozu kmetijskih proizvodov paziti na kolateralno škodo, ki s tem nastane eh, na trgu. Ravno, ko gre za zelenjavo, za sadje, imamo v Evropi velike priseške in eh, nenadzorovan oziroma nesmiselen uvoz bi lahko škodoval naše kmete. Zato prosim, naj se komisija najprej tega problema zaveda, po drugi strani pa naj razmisli o kompenzaciji za naše europske kmete. Gospod Takola. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, mislim, da je pomembno, da s Tunizijo sodelujemo, da jo podpiramo na njeni poti do demokracije, To je zelo potrebno na severu Afrike, pravzaprav v celem kontinentu. No, istočasno je pa treba poskrbeti za to, da bomo ohranili proizvodnjo olčnega olja na jugu Evrope. Poskrbeti je treba za kakovost in za proizvodnjo. Sedaj, ko smo uvedli te brezcarinske kvote, uh, Eh, no, to smo sedaj dvignili, ampak mislim, da bi bilo boljše, če bi ohranili prejšnje kvote. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Grosti, besedo dobi gospod Mamikins. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta predlog predstavlja poizkus Evropske unije, da bi. Mm, razvili zakonodaje v zvezi z zdravjem živali. Pogosto so zdravila proizvedena ne samo za zdravljenje živali, ampak tudi za človeška bitja. E, ta predlog resolucije govori o izboljšenem dostopu do obstoječih zdravil, e, prav tako govori o podpori, razvoju novih zdravil, o raziskavah in o boju proti uh, Eh, protimikrobni odpornosti. O tem smo razpravljali na plenarnem zasedanju in jaz sem glasoval za gospoda Hena na njih dvorani, gospod Jar. Jar? Gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči v kmetijstvu moramo pri uporabi veterinarskih zdravil biti zelo previdni. Na dvoje treba biti pre, pozoren. Torej, vnos mora biti usmerjen, eh, upoštevati moramo načelo dobrobiti živali in seveda moramo, eh, seveda moramo biti pozorni tudi pri stranskih učinkih na človeka. Govorim o. Natürlich ist die Landwirtschaft nur ein o rezervnih antibiotikih in pa zdravilih za protimikrobno odpornost. No, seveda je tukaj kmetijstvo samo del problema, ampak eh, vseeno je kmetijstvo pomembno področje. Mislim, da smo v tem poročilu dobili dobre kompromise. Prepovedati želimo spletno trgovanje z antibiotiki, želimo omejiti uporabo antibiotikov in zlasti, ko gre za rezervne antibiotike, imamo dvojni postopek avtorizacije, kajti. Um,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 Pozdravljam. Eh, to, da smo sedaj to že uredili v direktivi, sedaj smo skušali vse boljše, še bolje regulirati, to je dobro, ne smemo več širiti pristojnosti Evropske unije, regulirati vedno več področji. Bolje bi bilo, če bi sprejemali bolj kakovostno zakonodajo oziroma da bi izvajali že, regul, že sprejete uredbe in direktive. Zato sem glasoval za to poročilo, za dobrobit živali in um, vesel sem, da je poročilo dobilo široko podporo. Gospod Mamikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam novi predlog za financiranje um, Evropske agencije za zdravila. Mislim, da je vloga te agencije pomembna, zlasti ko gre za registracijo veterinarskih zdravil. To je registracijo je treba še izboljšati in sedaj smo naredili korak naprej. Sedaj ima vsaka država članica svoj sistem, potrebovali bi nek skupni imenovalec. Prav tako pozdravljam spremembe, ki zmanjšujejo tukaj pristojnosti komisije, tako da bomo sedaj uh, tukaj odločitve spremali v um, postopku soodločenja, ne pa skozi izvedbene akte kot prej. Prav tako je dobro, da bomo vsakih pet let imeli pregled te zakonodaje. Gospoda Henana ni, gospod Jar. Hvala lepa. E, no, tukaj bi dodal še naslednje. E, no, nasplošno lahko poročilo podprem. Vesel sem, da je za kmetijstvo da za kmetijstvo velja, da je vse skupaj zelo pregledno, imamo sledljivost antibiotikov, eh, potem upoštevamo tudi nov postopek avtorizacije zdravil in zato eh, bi morali te eh, določbe, ki smo jih sprejeli na področju veterin, veterinarske medicine, bi morali prinesti še na, na zdravila za človeka, torej kar se tiče transparentnosti okrog zdravil, zdravljenja, je tukaj veliko stvari nepreglednih, veliko podatkov nimamo na razpolago, dobimo jih lahko samo eh, preko recimo zavarovalnic, eh, tukaj eh, tudi pri humani medicini opažamo velike probleme, recimo pri uporabi antibiotikov, tako da boljše bi morali urediti tako veterinarsko, kakor tudi zdravila za humano uporabo. Gospod Kelly. Hvala lepa. Tudi sam sem podporil to poročilo. Vesel sem, da je poročilo bilo sprejeto. Jaz eh, sem. Uh, dolga leta sodeloval z veterinari, mislim, da eh, opravljajo zelo cenjeno delo, ampak njihovo delo nažalost ni dovolj cenjeno. Eh, zlasti je vse skupaj pohvalno tukaj v Evropskem parlamentu, ko imamo sledljivost eh, proizvodov od kmetije do krožnika. Zaradi tega ima naše kmetijstvo tudi dober ugled. In to, ta predlog je zelo um, relevanten, treba je zagotoviti spoštovanje pravil in, eh, kako je povedal tudi gospod Jar, obstaja določena tveganja pri prodaji na spletu in zato moramo biti tukaj zelo, zelo previdni, tako da bomo lahko ohranili dober ugled naših proizvodov, pa tudi naših veterinarjev, ki opravljajo odlično delo. Hvala lepa. še resolucija o uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti. Gospa Štiler. Hvala lepa, podpiram to resolucijo zlasti omembe digitalnih veščin. Če želimo opolnomočiti naše državljane, zato da bodo lahko izkoristili možnosti digitalnega sveta, potrebujemo usklajeno delovanje po vseh državah članicah. Možnost digitaliziranega izobraževanja, usposabljanja, glede na to, ali gre za šole, za univerze, za delovna mesta, za. Eh, upokojenske domove. Eh, to nikoli prej ni bilo tako pomembno. Če ljudje ne bodo imeli digitalnih veščin, potem ne bodo mogli skoristiti vseh potencijalov enotnega digitalnega trga. Eh, na ta način lahko tudi raže ustvarjamo delovna mesta in podpiramo gospodarstvo. Digitalne veščine morajo biti v, srček, v srčeki vsega, kar poznamo. Uh, kot, je govoril, tudi, kot je rekel tudi švedski minister, torej napovedal je uh, Eh, vrh o socialni Evropi. V podobnem smislu mislim, da bi morali organizirati digitalni vrh in zagotoviti, da nobenega državljana ne bomo pustili ob strani. Gospod Mamikins. Ja, Hvala lepa. 16 trilijonov eh, megabajtov podatkov bomo obdelali v letošnjem letu. Eh, torej, mm, ta podatkovni pretok eh, stalno raste, gre za 40 zetabajtov. Potencial je zelo velik, tukaj ta dokument podpiram, je v interesu potrošnikov izobraževalnih strokovnjakov, zdravstvenih strokovnjakov in tako naprej. Ti vsi potrebujejo jasne informacije za. Tudi državljani to potrebujejo. Um, no, seveda pa se to področje dotika tudi inovacij, investicij, ne samo v evropski ravni, ampak tudi posod drugje. Gospod Kelly. Hvala lepa še enkrat, gospod predsedujoči. zanimivo se mi zdi to, da smo pri tem poročilu imeli samo eno izjemo na glasovalnem seznamu. Eh, in sicer je bil to tisti primer, ko sami niste vedeli, ali ljudje podpirajo predlog spremembe 26 ali ne. To se mi ne zdi prav. Ne nazadnje potrebujemo dokaze za to, kako ljudje dokazujejo in to velja za vsako poročilo. Vedeti moramo, koliko ljudi je glasovalo, koliko jih je bilo za, koliko jih je bilo proti in to pri, vsem, pri vsakem poročilu. No, uh, razen uh, te pripombe bi rekel, da je to poročilo zelo pomembno. Eh, poročevalec in tudi sam uh, upava, da bo to poročilo dobro nadaljevalo. No, od skupini odvisno, ali zaprosijo za poimensko glasovanje ali ne, jaz samo izvajam navodila, ki jih dobim. Se upravičujem, nisem želel kritizirati vas, ampak mislim, da je nekaj, kar bi bilo potrebno preučiti. Uh, tudi kar zadeva informacije in zapisnik o tem, kako je kdo glasoval. No, seveda obstajajo predlogi sprememb, ki jih je vredno tako obravnavati. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo z ostalimi predlogi resoluciji. Najprej Eritreja. Gospod Pospešin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podprl sem to resolucijo, ki govori o razmerah v Eritreji. Razmere so izredno tragične, gre za eno od najrevnejših držav na svetu, kjer vlada totalitaren režim, ki obravnava svoje lastne državljane. Uh, kot uh, vojaško silo, ki eh, služi v neskončnost, mučijo ljudi in gre za državo po Siriji, ki ima enega največjih uh, eh, deležev beguncev. Država ne trpi zaradi državljanske vojne, ampak zaradi pritiska režima uh, zaradi krutih pogojev, ki vladajo državi. To je uh, pomembno izpostaviti in lokalni režim je tisti, ki mora izboljšati razmere. Ne vem, ali bo naša resolucija kakorkoli vplivala na totalitarno hunto, ampak mislim, da je pomembno opozoriti na te težave. Se pa bojim, da to ne bo vplivalo na razmere. Najlepša hvala, gospod Manikins. Uh, Hvala, predsedujoči. Eritreja je trenutno v zelo slabem položaju, kar zadeva človekove pravice, kar zadeva svobodo izražanja, kar zadeva vire. V državi ni neodvisnega sodstva in eritrejsko ljudstvo, vsi ljudje v starosti od 18 do 50 morajo služiti v vojski v grozljivih razmerah. Številni eh, izmed njih eh, se znajdejo tudi med begunci v Evropi. Tisti, ki pravijo, da je Eritreja afriška država, imajo deloma prav. Eh, ampak, nažalost, Evropska unija nome, nima nobenega vpliva, da bi lahko kakorkoli spremenila razmere v Eritreji ne moremo vplivati na vedenje vodilnih. Trenutna vlada pa eh, se nikakor ne zanima za to, kaj eh, ima povedati kdo drug. Imajo zelo slabe odnose s sosedi, ampak upamo, da bo ta resolucija stvari izboljšala. Gospod Kelly, najlepša hvala. Podporil sem ta predlog resolucije, ki ga je predložila uh, moja stranka. Kar zadeva trenutne razmere v Eritreji, je potrebno pozvati eritrejske oblasti, da izpustijo vse zapornike, da reformirajo zakonodajo, da ustavijo eh, prisilne. Eh, eh, prisilna priprtja in potrebno je spoštovati in izvajati pravico ljudi do izobraževanja in uh, ustaviti uh, beg tolik, tolikega števila eritrejcev. Blaginja ni mogoča brez spoštovanja človekovih pravic. V povezavi z svojo stranko pa naj ponovno izpostavim zaskrbenost zaradi eh, pomankanja svobode izražanja in zaradi slabega stanja pravne države. Ustrajam pri izpustitvi švedskega novinarja, ki je od septembra 2001 zaprt brez sojenja v nemogočih razmerah. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gremo na naslednjo resolucijo, poročilo o Makedoniji, gospod Pospešin. Gospod predsedujoči, podporil sem to poročilo, ki opisuje trenutne razmere v Makedoniji in ki obravnava tudi pos, eh, pristop države k Evropski uniji. Mislim, da moramo državam Zahodnega Balkana ponuditi možnost članstva v uniji in zelo me veseli, da je Makedonija tako učinkovita pri obladovanju priseljenske krize, da dobro nadzorujejo meje in da so se tu odrezali bolje kot Grčija. Zato mislim, da moramo v Makedoniji videti pomembnega, pomembnega partnerja za Evropsko unijo. Žal Grčija blokira nadaljni pristopni postopek zaradi vprašanja imena, ampak mislim, da to vrstno vprašanje ne bi smelo plivniti na to, ali bo Makedonija postala članica Evropske unije ali ne. Najlepša hvala, gospod Mamikins. Hvala, predsedujoči. Bosna in Hercegovina ter Turčija sta v eh, težavah, kar zadeva pristopna pogajanja. Enako pa velja deloma tudi za nekdanjo Jugoslansko republiko Makedonijo. Zaradi spora z Grčijo, eh, napetosti z Bolgarijo, eh, niso pa to edine težave, zaradi katerih so pogajanja med Evropsko unijo in Makedonijo težavna. Ta pogajanja Eh, zaenkrat še niso bila odprta zaradi stališča sveta. Ampak eh, težava je tudi v politični nestabilnosti v državi, v korupciji, v pomankanju svoboščin, svobode govora in eh, drugih pravic. Žal, na tem področju ne beležimo napredka, vendar pa moram povedati, da sem načeloma podprl to resolucijo in upamo, da bomo eh, k malu spregovorili o kakšnem koraku naprej. Najlepša hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala. Tako kot uh, moja poslanska skupina sem. Uh, glasoval pri vseh glasovanjih z izjemo enega in sicer gre za predlog spremembe 70, ki je govoril o članstvu v NATO. Ker prihajam iz neutralne države, sem se pri tem glasovanju zdržal ampak na tej točki lahko povem, da se strinjam z večino predlogov sprememb. Makedonija mora eh, prijezeti svoj del odgovornosti in zagotoviti izpolnjevanje svojih obveznosti na vzdržen in odgovoren način. Hkrati mora tudi okrepiti dobre sosedske odnose in na ta način eh, narediti korak naprej proti odprtju pristopnih pogajanj. Poleg tega pa je potreben tudi ploden političen dialog zlasti s pričo junijskih volitev, ki bodo kritične za razvoj te države. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Makovej. Najlepša hvala. Res je, da se Makedonija souča z največjo politično krizo od leta 2001. Glas civilne družbe je vse glasnejši v državi, civilna družba je tudi v vedno večji meri vključena v reševanje krize. Potrebujemo stabilnost v državi, le na ta način se bo družba lahko razvila. Makedonija si prizadeva, da bi napredovala v pristopnem postopku. Uh, in zato ji moramo izreči priznanje. Komisija je pozvala svet naj izda mandat za začetek pristopnih pogajanj, vendar eh, svet tega mandata ni sprejel po posredovanju Grčije. Mislim, da bi morala Grčija priznati Makedoniji, da eh, je vložila ogromno prizadevanj v odprtje pogajalskega procesa. Uh, in da je bilo sprejeto veliko ukrepov. Makedonija potrebuje našo zavezanost za to, da jih bomo podprli pri njihovih prizadevanjih. Sicer bo trpela naša vredostojnost. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi poročilo o Črni gori in gospod Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Kljub Eh, notranje političnim težavam je Črna Gora začela s pristopnimi pogajanji z Evropsko unijo pred štirimi leti in izkazalo se je, da gre za eno najbolj uspešnih držav. Dejstvo, da je nacionalna valuta evro, eh, pospešuje reformni proces. Lani je bilo doseženih vrsta pozitivnih rezultatov tudi na področju pravne države. Sicer izboljšave ne gredo tako daleč, kot smo pričakovali, ampak vendarle je eh, napredek opazen. Tudi izobraževalni sistem eh, doživlja reforme in eh, mislim, da gre za odlično poročilo. Najlepša hvala, gospod Kelly. Hvala. Glasoval sem tako kot moja poslanska skupina pri vseh točkah, kar zadeva Črnogoro. E, s tem nisem imel nobenih težav, ker so bili vsi predlogi zelo dobri. E, Črnogora je pokazala napredek na številnih področjih in upamo, da bo država čimprej postala članica Evropske unije. Vrsta držav si želi pristopiti Evropski uniji, druge države kot Britanija pa jo želijo zapustiti. Ampak istočasno se moramo zavedati, da je Makedonija, da je Črna Gora odpravila veliko dela na področju človekovih pravic, pravic žensk in eh, to je. Uh, skladno z našimi pričakovanji, kajti nikakor ne moremo tolerirati eh, neustrezne obravnave ljudi. Pomagati pa moramo državi, da bo zmanjšala revščino na, med svojim prebivalstvom. Najlepša hvala, gospa Makovej. Črna gora je odprla 22 poglavi, nekatera so že zaprta in to je pomemben korak na poti proti Uniji. Priznati moramo vladi, da je opravila veliko dela tudi v boju proti terorizmu in eh, islamskemu džihadizmu. Ključni nerešeni problem v državi pa ostaja korupcija. Sprejetje eh, kodeksa ravnanja za sodnike ne bo spremenilo realnosti. Gre za mehke ukrepe, ki eh, ne bodo vplivali na eh, potek procesov v državi. Eh, Eh, še vedno ni eh, nobenih obtožb, ni nobenih resnih preiskav, ni nobenega zasega premoženja. In sprejetje zakonodaje, ki eh, je eh, pravzaprav zelo mehka in ne predvideva nobenih sankcij, eh, ne bo prineslo rezultatov. Eh, samo konkretni ukrepi s konkretnimi sodnimi postopki in konkretnimi kaznami bodo prispevali k boju proti korupciji, organiziranemu kriminalu in pranju denarja. Gre za eh, najresnejši problem v eh, Črnigori in eh, le na ta način bomo prisili tudi eh, politično vodstvo k odgovornosti. Najlepša hvala, gospod eh, Mamikins, v zvezi s poročilom Galtjerim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot eh, veste, smo leta 2012 v odziv na finančno krizo eh, začeli oblikovati novo gospodarsko in monetarno politiko v Evropski uniji. In nadzor nad eh, bančnimi institucijami smo prenesli z nacionalne na evropsko raven in te korake pozdravljam. Eh, Vse sem pozival tudi k pospešitvi strukturnih reform v bančnem sektorju, zato da bi bil ta bolj odporen na morebitne prihodne krize. Eh, predvsem je to ključno, ko govorimo o velikih bankah. Eh, varčevalci in eh, stranke bodo imeli koristi od tega Eh, procesa, kajti obstajalo bo jamstvo za vloge, predvidela, bodi, predvidela bo tudi uh, odškodnina. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Takola. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti poročilo o bančni uniji. Uh, ker imam občutek, da smo se eh, v Evropi zelo dobro znašli na področju bančništva in evropski davkoplačevalci in vrčevalci eh, so konec koncev potem bili tisti, ki so plačali za eh, problematične politike vodilnih bank. Tisto, če se sam bojim v tem kontekstu, je, da bo Evropska unija preko bančne unije postaja, postala unija zadolževanja, eh, skupnega zadolževanja in tega ne moram podpreti. Sem eh, za Evropo in eh, želel bi, da Evropa deluje kot zveza neodvisnih držav strukture, kakršna je bančna unija, ki eh, prinaša mutualizacijo dolgov in odgovornosti, eh, temu pa nasprotujem. Mislim, da eh, se moramo na tem področju odmakniti od skupnih politik v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala, predsedujoči, in čestitke za učinkovito vodenje in eh, celo sem in tja kanček humorja. No, humorja ponavadi ne povezujemo z bankami in tudi ni kaj dosti eh, smešnega ali zabavnega glede tega, kako banke ravnajo ali so ravnale v času finančne in gospodarske krize. Eh, to velja tudi za mojo državo in zelo me veseli, da je Evropska unija vzela vajeti v svoje roke in prevzela nadzor nad bankami. Eh, uvedli smo stresne teste, uvedli smo pravila, ki veljajo po vsej Evropski uniji. V majhni državi, kakršna je Irska, eh, je hitro mogoče priti do popuščanja in to lahko vodi v zgrešene prakse. Zdaj lahko imamo priložnost, da ustvarimo dejansko Evropo, v kateri bodo banke učinkovito delovale in kjer eh, za napake ne bodo plačevali dolgoplačevalci. Upam, da ne bomo nikoli več slišali, da je kakšna banka prevelika, da bi propadla. Eh, na tem področju morajo stvari delovati skladno s pravili Evropske unije, ki veljajo za vseh 28 držav članic. Najlepša hvala. Hvala še enkrat, gospod Anemans. Gospe in gospodje, finančna kriza, eh, ki divja po svetu od leta 2007, je pokazala, je, oziroma je pripeljala do tega, da poskušamo omejiti tveganje v kapitalskem sektorju z kapitalskimi rezervami. To je sicer dobro, ampak Evropa zlorablja ta pristop. Eh, potem, ko smo prepoznali ta problem, je se Evropa odzvala na to s poenotenjem. Celotna bančna unija, vključno s tretjim stebrem in jamstvom za eh, vloge, Eh, bo no, to, vse to bo nova unija prenosa sredstev z severa na jug in to bo pripeljalo zgolj v negativno spiralo, zato sem glasoval proti temu poročilu. Najlepša hvala, gospa Grapini. Najlepša hvala. Prepričana sem, da potrebujemo bančno unijo in da bo ta igrala ključno vlogo pri zagotavljanju in financiranju naložb, zlasti za MSP-je. Če bo tveganje pri bankah niže, bo niže tudi tveganje kreditiranja za MSP-je. E, enotni mehanizem nadzora je ključen. Potrebujemo kakovosten nadzor in previdnost v bančnem sektorju ni odveč. Nikakor ne smemo tveganja prenašati na stranke, zlasti ne na MSP-je. Financiranje MSP-jev je ključno, podjetja morajo imeti dostop do financiranja, zato da zaradi tega ne bo prišlo do, do blokade naložb in raziskav. Eh, veselim pa, eh, veselilo pa bi me, če bi tudi komisija opravila svojo nalogo in zagotovila pravično konkurenco na notranjem trgu. Najlepša hvala, to je bila zadnja obrazložitev, prekinjamo zasedanje do 15.